Kolegice in kolegi, začenjamo z našo sejo. Naj eh, se opravičim v imenu predsednika Albertinja, ki ne bo prisoten danes eh, med nami. Naj, eh, <clears throat> naj preberem dnev, osnotek dnevnega reda. Bomo danes obravnavali drugo drugo obravnavo o predlogu resolucije o poročilu napredku Islandije. Namen razprave bo obravnava približno 20 predlogov sprememb, ki so bili vloženi strani kolegov v zvezi z vprašanji, ki se obravnavajo v tem poročilu in katerega poročevalec je gospod Preda. Gospod Preda, izvolite. Aha, do, dober dan, imate besedo, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Govoril bom v romunščini. Am avut un cadru comitetului referitor la acest raport eh, pe 10 februarie. Există două evoluții importante referitoare la Islanda. Imamo, prišlo je do dveh pomembnih eh, dogodkov v zvezi z Islandijo in sicer prvič odločitev islandskega predsedstva, da Kar zadeva vprašanje eh, varčevalnih schem iSave, se organizira referendum in sicer 9. aprila. Ob upoštevanju teh eh, dogodkov sem uložil ustni predlog spremembe k odstavku 10 našega besedila, o katerem smo razpravljali v februarju. Prebral bom eh, ta, to besedilo.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 konec eh, citata in upam oziroma mislim, da je pomembno, da dodamo, da eh, javnomnenske raziskave dokazujejo, da obstaja večina na islandskem, ki je naklonjena temu novemu eh, sporazumu. Večina islancev bi torej glasovala za ta novi sporazum 9. aprila. Drugi pomemben dogodek v zvezi s Islandijo je neuspešen uspeh sedmega kroga pogajanj med Evropsko unijo, Norveško, Islandijo in uh, Farovskimi otoki, kar zadeva skupno upravljanje eh, ribolovnih virov v zvezi z skušo. Uh, pripravil sem tudi ustni predlog spremembe in citiram to keep up a good pace in the ongoing negotiations on this issue, in particular with the goal of reaching a long-term sustainable quota sharing arrangement. Am încheiat uh, uh, lectura acestui amendament oral. Konec citata. Kar zadeva ustni predlog spremembe. Kar zadeva predloge sprememb, ki so jih vložili kolegi, lahko povem, da podpiram večino le teh, kajti po mojem mnenju prispevajo eh, in sicer pozitivno prispevajo k oblikovanju besedila. Vsekakor pa imamo kar nekaj predlogov sprememb, ki jih ne moram sprejeti in bom razložil, zakaj. Predlog spremembe ena, ki ga je uložil gospod Tarand in gospa Sargentini v zvezi z Eh, pobudami eh, islamskih medijev. Mislim, da ta pobuda ni eh, neposredno povezana z pogajanji za pristop. In drugi del madmaja številka ena tukaj se navezujo na notranje razmire v Evropski uniji in mislim, da to sploh ni relevantno za, v zvezi z resolucijo o Islandiji. Predlog spremembe številka dva, ki ga je vložil gospod Deva, tukaj mislim, da ni nikakršnega razloga, da bi se recimo bali tega, da bi islamsko prebivalstvo lahko um, zelo pohiteli uh, v preiskavi, ki traja že več let. Dejansko dovolj časa so uh, namenili preiskovalnemu odboru za to, da zaokroži poročilo. Poročilo je zelo podrobno in sicer v zvezi s finančno krizo, ki je pretlesla Islandijo leta 2008 v tem trenutku eh, preiskave eh, proti bivšemu premijeju napredujejo po normalnem tempu. Kar zadeva predlog spremembe številka 10, pa naj povem, da eh, se ta predlog spremembe uh, ukvarja z vprašanjem ribiškega, ribiškega, Evropskega sklada za ribištvo. Uh, In uh, glede na to, da pogajanja v tej fasi, fazi uh, dejansko se niso še dotaknile vprašanja uh, ribiške politike, mislim, da moramo podpreti zamisli, da izključimo Islandijo iz tega dela evropskega prava. Mislim, da je prezgodaj, da se pogovarjamo o tem. In ob koncu zavračam tudi nekatere predloge sprejem, ki zahtevajo popolno oziroma delen umik omembe eh, vloge javnega mnenja v Islandiji in um, dejansko ne morem sprejeti takih predlogov sprejem, kaj ti menim, da vse točke, ki zadevajo vprašanje um, pogledov javnega mnenja v Islandiji, v, na Islandiji so um, pomembna. To je zelo pomembno politično politični vidik, govorimo o vstopu Islandije v Evropsko unijo in kot člani Evropskega parlamenta si ne smemo eh, oduzeti možnosti, da izrazimo mnenje v zvezi s tem, glede na to, da 96 odstotkov Islancev zaupajo Evropskemu parlamentu po raziskavi Eurobaramenta in samo 28 odstotkov jih zaupa Islandskemu parlamentu. Torej zelo eh, neobičajne razmere. Hvala lepa. Monsieur Watson. Gospod Watson, izvolite. Thank you, Mr. President, and I... Hvala lepa, predsedujoči. Najčestitam eh, poročevalcu v zvezi s poročilom, ki ga je pripravil. Poročevalec dejansko Eh, je nekako eh, šel zelo daleč, ko je eh, začel obravnavati vprašanje Islandije, ampak seveda se zelo dobro sooča z izzivi, ki zadevajo to državo. Naj povem, da naša skupina ne nasprotuje v bistvu nikakršnemu od vidikov, ki so izraženi v tem besedilu. Popravili smo nekatere formalne oziroma redakcijske vidike. Menimo, da imamo v glavi glavnem tri osnovne točke, ki jih je treba poštevati. Prvič je vprašanje volje islandskega naroda, da se pridruži Evropski uniji in eh, seveda na, čakamo na formalni odgovor na to. Drugo vprašanje je vprašanje nadomestil strani bank. Eh, po našem mnenju mislimo, da sporazum, ki je bil dosežen, je eh, spremljiv, je dober. Nekatere lokalne oblasti, ki so uložile v islandske banke morda bi morali biti nekoliko bolj previdne eh, glede na to, kako ulagajo svoj denar eh, in eh, kar zadeva tudi iskanje dobrega, dobrih in obrestnih mir, visokih obrestnih mir. Morda <clears throat> bi bilo potrebno uporabiti nekaj več previdnosti pri tem. Vsekakor pa mislim, da obstaja zelo podrobno poročilo v zvezi s temi in to bi nas moralo zadovoljiti. Tretji vidik pa zadeva ribištvo, ribiško politiko In eh, seveda to je stvar, v katera se je treba poglobiti, čim bomo sprožili pogajanja, eh, predvsem tudi kar zadeva vprašanje prepovedi kitolova. In uh, Eh, vsekakor moramo biti tudi eh, dovolj eh, razumevajoči do določene islamske tradicije in hkrati spoštovati tudi naše obveze, kar zadeva trajnostni okoljski razvoj. Imel bi sicer eno vprašanje za poročevalce v zvezi z šestim odstavkom v njegovem poročilju, ki zadeva politične kriterije in sicer kar zadeva tudi vlogo Ministrstva za pravosodje pri imenovanju sodnikov. Mislim, da je pomembno, da da moramo najprej razumeti samo naravo Islandije, gre za zelo majhno državo, to je država, kjer se vsi poznajo, to je država, kjer eh, konec koncev nekdo mora prevzeti politično odgovornost za odločitve, ki se sprejemajo. In to je morda razlog, zaradi katerega eh, ta sistem, eh, sicer po katerem ministrstvo za pravosodje ima posebno odgovornost, se je eh, razvil, zato moramo razpravljati z islanci v zvezi s tem, kajti eh, moramo ugotoviti, ali po razpravah bodo pripravljeni spremeniti ta pristop. Ampak hkrati je treba upoštevati tudi posebne razmire te majhne skupnosti. To moramo razumeti tudi mi. Hvala. Merci, Monsieur Watson. Hvala lepa, gospod Watson. Gospa Otala. Hvala, predsedujoči. Naj vprašam, ali poročevalec in skupina lahko poštevajo tudi pozitivno prvi predlog spremembe strani zelenih, eh, tudi eh, kar zadeva eh, islamsko pobudo za sodobne medije moram reči, da moramo najti neko ravnotežje med intelektualnimi pravicami in pa pravicami medijev do informiranja. Morda poročevalec bi lahko to upošteval vsaj v obliki ustnega predloga spremembe in zato, da bi lahko vsaj ohranili bistvo tega predloga spremembe v zaključnem besedilu. Hvala. Hvala lepa, gospa. Ni drugih prijav k besedi videti je, da ni drugih, ki bi želeli spregovoriti. Gospod Pen. Thank you, chair. Um, Hvala lepa, predsedujoči. Čestitam poročevalcu za odlično poročilo. Jaz sem nadomesti član v tem odboru, ampak dejansko sem poročevalec za širito v odboru za proračun. Jaz mislim, da pristop in predlogi sprememb so spremljivi. Želim povdariti pomen tega, da zavrnemo predlog spremembe številka 17 o informiranju, kajti mislim, da informiranje bi bilo bo zelo pomembno vprašanje. Proračunski odbor bo maja poslal delegacijo na Islanjo. Nažalost ne bom eh, tam prisoten oziroma tega nisem mogel uskladiti z odborom za zunanje zadeve. Vsekakor oktobra bodo potekala pogajanja, zato bomo obiskali Islandijo maja moramo povdariti, da obstaja volja strani Islandije, Islandije, da najde rešitve na njene glavne probleme. Ko govorimo o finančnih vprašanjih, seveda tukaj gre za zelo zapleteno vprašanje, bomo ugotovili, kateri bo izid referenduma, ampak moramo povdariti, da Islandci želijo najti rešitev tudi, ko govorimo o ribiški politiki. Ne zahtevajo odstopanja ali izjem, so pripravljeni na pogajanja. Mislim, da Islandija bo gotovo adut za Evropo. Evropo. Ra, poleg strateškega pomena so zelo napredna družba z pomembnimi znanji v zvezi z pomembnimi vidiki kot pomorske politike, energetika, ribištvo in veliko se lahko naučimo od njih. Vsekakor pa moramo vedeti, to je tudi povdaril gospod Watson, moramo razumeti, da to je res edinstvena, enkratna družba, zelo napredna družba, ampak hkrati tudi družba, ki eh, skrajno brani svoj način življenja, svojo kulturo, svoj jezik. To moramo razumeti in najti prožne rešitve za nje in za nas. Moramo opoštevati še drugi dve področji in to je kmetijstvo in regionalni razvoj, kajti obstajajo regije v Islandiji, ki so zelo različne od napredne družbe, s katero se srečujemo na primer v Reykjaviku. Moramo torej biti prožni, da najdemo rešitve tudi za ta vprašanja in zato mislim, da je pametno tudi, da zavrnemo predlog spremembe številka 17. Hvala. Merci. Hvala lepa. Videti je, da ni drugih prijav k besedi. Potem bom ponovno predal besedo gospodu poročevalcu. Hvala lepa. Naj se zahvalim kolegom za pripombe, čisto na kratko, če mi dovolite. Kar zadeva šesti odstavek, ki ga je omenjal gospod Watson, ta odstavek je pozitivni odstavek. Tukaj dejansko poudarjamo tudi eh, prizadevanja islancev eh, za, oh, za zagotavljanje neodvisnosti sodstva vprašanje imenovanja sodnikov, kjer ima prevlado Ministrstvo za pravosodje. To je vprašanje, ki ga je postavila komisija. Tega ne moramo eh, nekako zakriti oziroma uh, ignorirati. In uh, sicer tukaj izražamo sicer tudi pohvalo, uh, kar zadeva prizadevanja Islandije na tem področju, hkrati pa obohranjajo tudi specifike te uh, male skupnosti. Kar zadeva vprašanje gospe Hrvatske, Hautelju v zvezi z prvim predlogom spremembe, tako kot sem povedal v svojem uvodu, menim, da kar zadeva vprašanje izlandske pobude za sodobne menje, to ni nujno vprašanje, ki je povezano z pogajanji. Hkrati pa, kar zadeva drugi del tega predloga spremembe, torej zadnji del, Eh, torej eh, tisti del, ki eh, sta ga vložila gospod Tarand in gospa Sargentini, dejansko to je del, ki ga ne moramo sprejeti, ker to ne spada v evropski aki. Drugače bomo lahko gotovili, če morda v drugi obliki bi to lahko sprejeli. Naj se zahvalim tudi gospodu Farmo za njegove besede kar zadeva pa predlog spremembe 17, ki ga je on omenjal. Po mojem mnenju to ni spremljivo, ni spremljivo eh, črtati navezovanja, torej omenjanja, eh, informiranja in poglobljeno široko informacijsko kampanjo. Torej, absolutno ni spremljivo, torej mislim, da vsekakor soglašamo v zvezi s tem. Hvala lepa in hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Naj vam povem, naj vas seznanim s tem, da bo glasovanje potekalo, da, potekalo danes popovdne po izmenjavi mnen z eh, baronico Aštonovo. Naslednja točka na dnevnem redu zadeva prvo obravnavo poročila na lastno pobudo gospe Munic, ki zadeva dejansko vlogo Evropske unije na globalni eh, ravni eh, v okolju po sprejetju Lizbonske pogodbe. In sicer tukaj govorimo o Evropski uniji eh, in o njeni vlogi v mednarodnih multilateralnih organizacijah. Zato, da bi pomagali poročevalki, smo oblikovali tudi zunanjo študijo, torej preden bomo predali gos, besedo gospe Munjic, naj a, izrečem dobrodošlico dvema a, ekspertoma, strokovnjakoma, ki sta pripravila to zunanjo študijo, ki jo zdaj, ki je bila razdeljena v dvorani. Gre za gospoda Manuela de la Roca in za Vincenta Palacija iz alternativne fundacije iz Španije in a, prosil bi ju, da nam na kratko predstavita rezultate svojih raziskav. Izvolite. You, Najlepša hvala, gospod predsedujoči in hvala tudi odboru za zonanje zadeve Evropskega parlamenta, da ste me povabili sem, da predstavimo to poročilo in sicer EU kot globalni akter, vloga v mednarodnih organizacijah. Za tem poročilo želimo ugotoviti, kakšne so problemi, kakšne so priložnosti in predlagati nekatere možne poti delovanja. To ni dokončno poročilo. To poročilo je še vedno predmet razprave, lahko postavljate vprašanja, pravzaprav si jih želimo slišati z vaše strani, kot tudi vaše komentarje. Glavni cilj tega poročila je bilo ugotoviti, kako poslibonska pogodba omogoča Evropski uniji, da postane bolj aktivna v mednarodnih organizacijah zaradi tega smo se osredotočili sprva na pravno podlago v skladu z Lizbonsko pogodbo. Ugotovili smo, kakšne so pristojnosti in kakšne so ravni eh, zunanjega zastopanja Evropske unije. Ugotaviti želimo, kakšna je trenutna situacija. Uloga eh, Evropske unije se razvija. In seveda želimo, da bo Evropska unija mednarodno bolj eh, močna in prepoznavna. Izbrali smo nekatere mednarodne organizacije, večinoma v okviru Združenih narodnih, eh, narodov, eh, potem mednarodne finančne organizacije, forumi G28 in tako dalje pa tudi eh, vojaške organizacije kot so NATO in podobno. Vse to je bilo težko strniti na 24 straneh. Ugotavljali smo, kakšen je razkorak med možnostmi in eh, trenutnim eh, stanjem eh, skupne eh, zunanje in varnostne politike ugotavljamo, da multilateralizem se ne obnese v celoti, da Evropska unija ni v celoti izkoristila svojega potencijala na mednarodni eh, ravni. Proces je razumeti treba kot eh, interakcijo med institucijami na eni strani in na drugi strani notranjo eh, koordinacijo eh, znotraj Evropske unije preko procesa koordinacije. Torej, obstajajo obstaja tak eh, razkorak med tema obema smerema. Ker pa se teva določila pogodbe o delovanju Evropske unije, ugotavljamo, da obstaja paradoksna situacija oziroma se pogosto pojavlja, da je Evropske unije po eh, Lizbonski pogodbi pravzaprav manj in ne več. Naša, eh, naš sistem eh, zastopanja je tak, da imamo neke vrste vakuume v nekaterih mednarodnih organizacijah. Nismo dovolj zastopani kot Evropska unija in seveda nimamo eh, in moramo eh, vedno bolj povečati naše udeležbo v mednarodnih organizacijah in spreminjati status, naprimer, od opazovalca na člana ali polnopravnega člana. Predsednik komisije se mora zauzemati za eh, večjo udeležbo v mednarodnih organizacijah, večjo prisotnost in eh, boljše sodelovanje v različnih politikah, naprimer trgovinskih in eh, tistih za mednarodno sodelovanje. Seveda, v službenci evropske službe za zunanje delovanje morajo prispevati predvsem eh, kvalitativno in ne kvantitativno. Moramo eh, zagotoviti eh, njihovo večjo udeležbo v eh, mednarodnih eh, organizacijah, eh, kot so predvsem tiste v okviru Združenih narodov in mednarodne finančnih organizacije. Imamo nekaj predlogov za parlament. Naprimer, potrebujemo boljši sistem sprejemanja dogovorov, protokol za delovanje, kot sedaj kaže, da ga potrebujemo ravno libijska kriza in parlament bi lahko eh, dajal bolj pogosto eh, priporočila visoki predstavnici za zunanje zadeve. In eh, ne nazadnje smo se ukvarjali tudi z reformo Združenih narodov. Tukaj gre za vprašanje prioritete, kar zadeva generalno skupščino. Je seveda, da izboljšamo svoj status. Eh, lanskega septembra nam to ni uspelo in ravno tako moramo spremeniti preveč, uh, uh, preveliko osredotočeno Združenih narodov na države. Uh, pri um, varnostnem svetu ne predvidevamo uh, enega sedeža za Evropsko unijo. To bi bilo uh, preveč uh, ambiciozno kratkoročno, ampak uh, predvidevamo, da bi bilo treba dobiti nove stalne članice in zmanjšati uh, možnost uporabe veta, kar je bistveno za uh, varnost. Gospod predsedujoči, najprej ne se zahvalim evropskim poslancem in sicer odboru za zunanje zadeve za povabilo na današnjo sejo, kjer naj predstavimo naše razmišljanje o eh, vlogi Evropske unije kot eh, o globalnem akterju. Čisto na kratko bi predstavljal naša eh, priporočila glede treh organizacij, ki se nam zdijo bistveni na ekonomskem področju Svetovna banka G20 in Mednarodni denarni sklad. Kar zadeva Mednarodni denarni sklad, eh, zastopanost EU eh, e v tem skladu le zelo dobro kaže neskladnost zastopanosti med držav, kot, kot eh, Evropske unije, kot skupka držav. Eh, seveda imamo tukaj različne eh, pristojnosti v okviru MDS-a, ki jih je treba ustrezno koordinirati, nimamo pa tukaj formalnega zastopnika Evropske unije. Svetovna banka ni članica Eh, Evropska unija nima članice v uh, eh, IMF-u. Torej, narava tega izvršnega odbora uh, eh, MDS temeli na uh, sistemu uh, okroži in največjih eh, pet delničarjev ima vsak eh, svojega zastopnika z izjemo Združenega kraljestva Francije in eh, Nemčije, pa so vsi članice organizirane po okrožjih ki so in te okrožja povezujejo tako evropske kot neevropske države. To je stvar preteklosti in zaradi tega moramo se bolje skoordinirati eh, znotraj Evropske unije, torej treba je spremeniti eh, sp sestavo eh, upravnega odbora. Predlagamo, da se Evropska eh, unija eh, zauzema za eh, status stalnega opazovalca eh, v upravnem odboru eh, Mednarodnega denarnega sklada. Zato je seveda treba imeti dva izvršna direktorja, z eden za um, evropske in druge za neevropske države. To je že predlagala Evropska komisija uh, zadnjič 2006 in na svetu uh, so se odločili tudi leta 2006, da bi imela Evropska unija eno okrožje. Zanimivo je tudi, uh, kakšen je sistem glasovanja in če bomo imeli tak uh, sistem bomo ustrezno zastopali svoje kvote. Na upravnem odboru uh, eh, sestava je odvisna seveda od uh, spoštovanja dogovorov in dve, dve pomembni uh, državi eh, se bosta uveljavili v okviru tega odbora. Prvi datum je eh, predvideva spremembe kvot leta 2012 in potem ponovni pregled leta 2020 mislimo, da je prvi datum 2012 dobra priložnost za Evropsko unijo, da predlaga svojo uh, idejo, da bi imeli posebno evropsko okrožje v okviru uh, izvršnega odbora. In drugi korak pa bi bil leta 2020 en. Uh, eno mesto na odboru za Evropsko unijo. E, pri e, svetovni banki je situacija podobna kot pri mednarodnem denarnem skladu, e, kajti tam imajo tudi sistem okroži in ta so že zastarela glede na dejansko situacijo. In, torej, spet imamo okrožja, kjer so eh, skupaj neevropske in evropske države, kar omejuje eh, ukrepanje. Enotna eh, zastopanost Evropske unije v izvršnem odboru ni tako enostavna, kajti tukaj ne gre za ekskluzivno pristojnost Evropske unije in tudi Evropska unija nima v celoti nadzora nad monetarno politiko. Eh, predlagamo, da bi Evropska unija dobila enega izvršnega direktorja v izvršnem odboru Svetovne banke in ta, to naj bi se zgodilo v okviru reforme upravljanja uh, Svetovne banke in tudi ukinitve veta uh, Združenih uh, držav Amerike v izvršnem odboru. Uh, to uh, lahko uh, dosežemo z uh, razvojnimi bankami, kot so uh, Afriška in druge razvojne banke. Potem pa glede G20 in Evropske unije. Združeno kraljestvo, Francija, Italija in Nemčija so stalne članice in stalno je povabljena tudi Španija. Tukaj imamo uh, eh, tr, večkratno uh, predstavljanje oziroma zastopanost na nacionalni in na nadnacionalni ravni. Po našem mnenju evropsko prisotnost lahko vsaj na dva načina izboljšamo. Kot prvo, eh, zmanjšati na dva, na ena, na eh, zastopnika v G20. Seveda odvisno, kdo bo prisotn, predsednik sveta ali predsednik komisije. In seveda eh, osredotočiti se moramo na tistih pet evropskih držav, ki so članice eh, G20. Evropska unija se mora zauzemati za boljšo povezavo med G20 in združenimi narodi, zato da dobi eh, G20 tisto legitimnost, ki jo lahko zagotovijo le združeni narodi. Eh, G20 eh, naj bi bil ad hoc Eh, forum v, eh, povezan z ekosokom, eh, ki bo podoben varnostnemu svetu na. Lepo prosimo, če govorite počasneje zaradi tolmačenja. Ja, bom zaključil. Imamo še bolj ambiciozno, mm, manj ambiciozno možnost, da bi G20 in Združeni narodi delovali neodvisno. In vendarle, da bi odločitvi G20 šle na pregled eh, Ekosoka in Združenih narodov, ki bi potem vendarle delovali kot posvetovalna telesa. Eh, Hvala lepa, zdaj pa predajam besedo poročevalki gospe Munic presidente. A nadie se le escapa y menos en esta. Najlepši hvala, gospod predsedujoči. Nihče v tem odboru eh, ne bo rekel, da se govori o globalnem upravljanju v zelo kritičnem času. In mednarodne organizacije Eh, se, eh, so obstajajo že od druge svetovne vojne, vendar pa je na eh, globalni sceni še veliko več. Prihaja do ustanovljena vedno novih organizacij in seveda s tem se morajo soočati inštitucije držav članic. Eh, veliko več je neformalnih skupin zavezništev, koalicij, ki se ustanavljajo za posebne naloge in posebno problematiko, ter to postavlja pod vprašanje eh, legitimnost in koherentnost delovanja mednarodnih organizacij. V multipolarnem svetu je globalno upravljanje še toliko težje in zato potrebujemo strateško načrtovanje. Eh, globalni akteri imajo težave z notranjimi strukturami, med njimi je tudi Evropska unija. Torej imamo problem z globalizacijo in tudi z upravljanjem globalizacije. Namen Lizbonske uh, eh, skupine pogodbe je, da bi Evropska unija postala učinkovit globalni akter in institucionalna um, arhitektura eh, za zunanje delovanje znotraj Evropske unije je izredno pomembna. Naš eh, parlament mora preučiti, kako lahko Evropska unija odigra svojo vlogo v mednarodni areni in mislim, da je ravno pravi čas za tak razmislek. Evropska unija igra relevantno vlogo, je pomembna, ko gre za trgovino, BDP, um, vojaške zadeve je glavni um, donator pomoči za razvoj. In Lizbonska pogodba sama po sebi zunanjemu uh, delovanju daje novo dimenzijo. Vendar pa Evropska. Uh, um, Lizbonska pogodba je eh, tudi eh, nejasna v določenih delih, kot naprimer eh, deljenje pristojnosti pri zunanjem zastopanju. Istočasno živimo v mednarodni družbi, ki še vedno temeli na nacionalnih državah. Evropska unija pa ni država. Multilateralizem je kompleksen pojem. Sami pa eh, moramo ugotoviti, kako bomo pregledali celotno mednarodno strukturo in kako se bo vanjo vključila Evropska unija. Ogromno elementov je, eh, ki pravzaprav kažejo, da je, ta, eh, da je to poročilo lahko le osnova. Govorimo le o multi multilateralnih organizacijah na različne načine. V osnutku svojega poročila govorimo o predpogojih, ki jih je treba izpolniti, če želimo, da bo Evropska unija globalni akter v post-lizbonskem obdobju. In ravno tako sem ugotavljala, kakšno ulogo igra v posameznih mednarodnih organizacijah. Razdelila sem poročilo na šest od um, poglavi. Uh, na začetku sem podala splošne eh, in eh, splošna in posamezna eh, priporočila, da bi bolje eh, naše zastopanje koordinirali. V prvem delu eh, govorimo o ulogi Evropske unije v multilateralnem sistemu. Govorim bolj natančno o sposobnosti Evropske unije da os, ojača eh, mednarodno sodelovanje in odigra vodilno vlogo pri eh, globalnem upravljanju in globalnih izzivih. Pri tem moramo seveda um, ugotoviti, kako bomo prispevali k reformnim procesom v teh mednarodnih organizacijah in kako Evropska unija lahko eh, izkoristi te procese, da bi okrepila svojo vlogo. Evropsko unijo pozivamo, da pripravi strategijo za zunanje delovanje in da eh, na novo pregledamo eh, ali revidiramo trenutno, kako je trenutno urejeno zastopanje Evropske unije. Če e, želimo izboljšati zastopanost Evropske unije v vseh teh organizacijah, e, to je pomembno in zato moramo racionalizirati diplomatske odnose. Ko pa gre za ekskluzivne pristojnosti Evropske unije, e, kot so rekli predstavniki Fondacion Alternativ, Evropska unija bi morala biti zastopana kot enota, eh, kot je primer v svetovni eh, trgovinski organizaciji INFAO. Nasprotno pa eh, se je zgodilo naprimer na konferenci za podnebne spremembe, kjer smo slišali zelo različne glasove iz Evropske unije, imeli smo različna mnenja. Ko gre za deljene pristojnosti, zdi se mi, da uh, je treba tukaj um, članstvo EU deliti z članstvi. Um, posameznih držav. Eh, želimo novo mednarodno institucionalno eh, ravnotežje med eh, G20 in Združenimi narodi, ustrezno zastopanost na generalnem. Skupščini Združenih narodov, o tem bo govoril še posebej eden od kolegov. In Evropska uh, unija torej mora biti ravno v okviru generalne skupščine primerno zastopana pripravlja se rezolucija za spremembo naše zastopanosti v generalni skupščenosti. Ko pa gre za varnostni svet, je naš namen ponovni pregled. Zadnji dogodki jasno kažejo, da sestava sedaj ni taka, da odraža trenutne potrebe. Uh, Eh, želeli bi, da bi eh, Evropska unija imela stalni sedež na eh, varnostnem svetu, vendar je to dolgoročni cilj. Naslednje poglavje pa govori o mednarodnih finančnih organizacijah. Naprimer, mednarodnem denarnem skladu imamo neustrezno zastopanost Evropske unije, ki omejuje našo zmožnost, da bi vplivali na situacijo. Čeprav ima Evropska unija ekskluzivne pristojnosti pri eh, monetarni politiki predlagamo torej, da bi dobili sedež na izvršnem odboru Mednarodnega denarnega sklada. Če gremo naprej na uh, Svetovno banko, tam imamo uh, naš položaj. Uh, Kot opazovalca bi bil zelo dober In uh, tretji uh, poglavje govori o mednarodnih varnostnih organizacijah, še predvsem o NATO in OSEJU. In glede na naš, uh, želeli bi si opraviti, status opazovalca v obeh eh, organizacijah v luči Lizbonske pogodbe in tudi mislimo, da potrebujemo novo strateško partnerstvo med NATO in EU. Glede OSEA pa bi morala biti visoka predstavnica ali predstavnik um, opazovalec. Tukaj so tudi druge eh, bolj kompleksne multilateralne organizacije, kot je na primer Svet Evropske, Evrope. Kot veste, eh, Evropski parlament eh, pripravlja pravne spremembe, tako da bi postala EU polna članica. Eh, sveta Evrope in da bi kot taka tudi ratificirala Evropsko konvencijo za zaščito človekovih pravic. To je eh, posebnega pomena, je celo zapisano eh, v pogodbi. Obstaja pa eh, še ena mednarodna organizacija, OECD, in sicer tukaj se tudi zauzemamo za polnopravno članstvo. Tukaj gre za, tako za deljene kot ekskluzivne pristojnosti Evropske unije. V šestem odstavku, to je še eno kompleksno, kompleksna problematika, ki se eh, hitro spreminja in to, so, eh, to je diplomacija vrhov eh, G8 in G20. Prav gotovo moramo na vseh teh vrhovih sodelovati, biti zastopani v okviru tudi eh, G7, ko gre za sestanke ministrov za eh, gospodarstvo in finance. Eh, te forumi so vedno bolj pomembni in moramo najti način, kako lahko kot Evropska unija sodelujemo v ministerskih konferencah povezanih z G20. To si teh šest področji, na katere sem se osredotočila in kako sem organizirala svoje poročilo. Seveda sem eh, hvaležna za vse predloge sprememb, ki jih boste pripravili. Sama nisem imela veliko časa za pisanje tega poročila. Še, eh, dodatno ga lahko izpilimo. Naj še se zahvalim Fondacion Alternativa za um, delo, ki so ga upravili, to je organizacija iz Španije. Um, njihova študija je zelo resna, vsebuje veliko inovativnih eh, zamisli, ki jih lahko uporabimo in eh, nam lahko kot Evropskemu parlamentu pomaga, da se do te problematike eh, opredelimo. To je zelo pomembna področje. Naj se zahvalim Petru iz sekretarjata odbora AFTE in ravno tako, AFET in ravno tako želim se eh, vsem drugim zahvaliti, ki ste pri tem sodelovali. Potem so tukaj še priporočila eh, glede eh, varnostnega sveta. Veliko je že bilo narejeno. Je pa res, da nimamo dovolj koordinacije med različnimi odbori, med različnimi telesi to eh, problematiko je treba obravnavati z različnih vidikov. Potem je seveda tukaj še Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija, ki, so, ki sta eh, odgovorni za eh, mednarodno sodelovanje z predstavniki teh eh, telesem se srečala, dali so mi veliko informacij in zato sem jim hvaležna, pa tudi svojim asistentom naj se zahvalim. Ogromno so mi pomagali pri pripravi tega poročila, ki je bistveno krajše, kot sem v začetku nameravala. Seveda imamo omejitev glede števila besed, eh, ne le zaradi prevajanja ampak tudi vsebine. Nisem pa uspela vključiti vsega, kar sem hotela. Eh, upam pa, da bomo z eh, predlogi sprememb eh, dobili dodatno vsebino in upam, da bomo imeli čim več kompromisnih predlogov sprememb. Iz tega poročila naj bi se izoblikovalo enotno stališče inštitucije. Vsebina tega poročila se mi zdi zelo pomembna in upam, da bomo o njem razpravljali na plenarnem zasedanju prisotnosti baronice Eštanove in eh, bomo vse skupaj obravnavali v širšem kontekstu vključenosti Evropske unije v eh, mednarodno skupnost. Upam, da eh, bomo v bistvu odprli širšo razpravo o zunanjih zadevah in eh, naša zastopanost v teh mednarodnih organizacijah je pomembna. Euh, hvala lepa, gospa Munic. Zdaj bom predal besedo različnim uh, govorcem, ki so zaprosili za besedo. Prosil bi vas, da se držite približno dveh minut za vsake, glede na to, da imamo zelo gost dnevni red za danes do povdan, gospa Hautala. Yeah, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Poskušala bom ne govoriti dlje kot dve minuti. Hvala, gospa Munic, za odličen osnutek poročila predstavili ste, da naj bi predložili baronici Ashton, da pripravi belo knjigo v zvezi z našim sodelovanjem v mednarodnih organizacijah, se mi zdi dober predlog, glede na to, da železmonska pogodba in Evropska služba za zunanje delovanje morata med drugim kot eh, prioritetno nalogo obravnavati tudi okrepitev naše prisotnosti v mednarodnih eh, organih in inštitucijah kar zadeva legitimnost. Mislim, da gre za širši problem demokratizacije svetovnega vodenja in vlogo Evropske unije v tem. Mislim, da je to tesno povezano s poročilom Aleksandra Grafa Lambsdorfa, ki bo kasneje predstavil svoje misli tudi o tem. Mislim, da moramo najti način, kako lahko Evropski parlament sa svojo vlogo nadzornika tesneje in bolj prisotno eh, deluje, tudi ko gre za generalno skupščino. Legitimnost multilateralnih sistemov je tudi pomembna. Mislim, da moramo pripraviti dobre predloge, kako bi tudi ECOSOC lahko postal neke vrste kanal za nove uh, organizacije, kot sta G8, G20, s Združenimi narodi. Kako se povezujemo z vse večjo vlogo na raščajočih in hitro se razvijajočih eh, gospodarstv in njihovo vlogo v multilateralnih sistemih, ali moramo tukaj precizirati neko pogojnost, ali je Evropska unija dovolj močna, da lahko to naredi. Potem vprašanje uravnoteženja različnih interesov. Moramo trgovinske interese Evropske unije, na primer, uravnotežiti z drugimi, kot človekove pravice, varovanje okolja in tako naprej. Tukaj mislim, da je Evropski parlament pred nedavnim sprejel dobro poročilo. Tudi nastajajoče trgovinske mehanizme moramo bolj inovativno uporabiti. Naprimer, Google, predstavniki Google se, so se pogovarjali z Evropskim parlamentom, da ugotovimo, ali je cenzura interneta na kitajskem lahko uh, kršitev nekaterih pravil, zlasti tistih v okviru STO. Kar zadeva druge mednarodne organizacije, mislim, da mora Evropska unija postati bolj prisotna v svetu Evrope in v OECD, zlasti sedaj, ko bomo podpisali tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Seveda, lahko bi še marsikaj rekla, ampak čas me preganja. Merci, Hvala lepa, gospa Hautala. Gospod Lamsvrt, predsednik delovne skupine za odnose med Evropsko unijo in Združenimi narodi. Sprehele. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Sedaj bom govoril kot poročevalec v senci poročila gospe Muniz. Mislim, da je to poročilo, ki je zasnovano na predstavljenih študijah, ki sem jih seveda samo površno uspel prebrati, odlično. Postavitev problemov mislim, da je zelo dobra in eh, odraža realnost. Najbolj pomembno je to, da tukaj sledimo diferenciranim pristopom. Ne moremo enega samega recepta uporabljati pri našem nastopanju v vseh teh organizacijah. In mislim, da to poročilo dobro povdarja. Dosti krat zamujamo, ko se kot Evropska unija odzivamo na probleme v mednarodnih eh, inštitucijah. Pomeni, kot pravi eden od pregovorov, da, eh, da imamo premajhno zastopanost, ampak včasih prenagljeno ukrepamo. Tukaj bo treba stvari bolj uskladiti. Kaj si še želim? Nekaj stvari, ki jih bom sedaj predstavil. Mislim, da gre poročilo v pravo smer, zasnovano je na analizi te študije. Vendar, kot je rekla gospa Hautala, mislim, da moramo sedaj vnesti več politike v to poročilo. Lizbonsko pogodbo imamo eh, popolnoma novo vlogo Evropskega parlamenta in Evropske unije. Torej, politično sporočilo moramo vključiti v to poročilo. Potrebujemo kvantni preskok. Bolj jasni moramo biti pri zahtevah, ko gre za Evropsko službo za zunanje delovanje, ko gre za pregled eh, sedanjega stanja in pripravo novih priporočil. Uvodna izjava A je nekaj, kar bi predlagal, da črtamo kajti v B imamo odlično predstavljene zamisli. V A od uvodni izjavi gre samo za neko akademsko razpravo. Mislim, da je to bolj politično-akademska razprava. V točki B pa mislim, da zelo dobro stvari eh, opišemo. Uvodna izjava H. Sprašujem se, ali je res, da v Svetovni banki že poteka ta reforma, o kateri je tukaj govora v mednarodnem denarnem skladu vem, da da, v Svetovni banki pa ne vem čisto, ali to drži. Sicer pa mislim, da bi lahko eh, na ta način zelo dobro izkoristili tudi operacijo Atalanta kot zgled dobrega sodelovanja Evropske unije v mednarodnih organizacijah strateška smer tega poročila je pomembna, čeprav bo eh, stvari morda tu in tam treba še nekoliko dodelati. Hvala. Hvala, gospod Lambsdorff. Gospod Kukan. Hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom. Tema tega poročila, mislim, da je jasna hočemo okrepiti vlogo Evropske unije kot svetovnega subjekta na svetovni sceni. Glede na dramatični razvoj mednarodnih dogodkov, ki smo jim v zadnjem času priča, je logično, da če hoče Evropska unija postati enakopravn partner drugim svetovnim subjektom, naprimer Indija, Brazilija, Kitajska, potem moramo bolje delati, bolj uspešno in učinkovito delati, ko gre za okrepitev našega notranjega e, delovanja in delovanja v mednarodnih organizacijah. Mnenje gospe Muniz mislim, da je dobra podlaga za nadaljne razprave. E, zahvaljujem se tudi obema gostoma iz Španije. Hvala za njihovo pomoč in za njihovo analizo, ki ni teoretična in akademska po svoji naravi, temveč se osredotoča tudi na nekatere konkretne predloge. In to mislim, da je treba povdariti. To poročilo vsebuje zelo veliko pravih, svetlih, pametnih idej, ampak morda jih je celo preveč. Ta dokument ne sme biti akademski dokument, temveč mora biti bolj pragmatično usmerjen da bomo lahko na njegovi podlagi razdelali strategijo za konkretne dogodke in eh, zadeve, kjer Evropska unija lahko doseže svoje cilje. Saj veste, kaj se dogaja z resolucijami. Preveliko jih je. To, kar potrebujemo, je ukrepanje in bolj konkretni rezultati. Zato bomo vložili tudi predloge sprememb, eh, da bomo izboljšali na ta način to mnenje. Hvala. Hvala, gospod Kukan. Gospod Prodi. Hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se tudi poročevalki za to besedilo. Želel sem podati nekaj splošnih pripomb, kajti mislim, da vsekakor Lizbonska pogodba je zelo pod vplivom medvladnega pristopa. V resnici pa globalizacija je že eh, privedla do izgube pomembnih delov suverenosti za posamezne države članice. Edini, edini način, da se ponovno pojasnimo te suverenosti, je, da jo upravljamo skupno v okviru Evropske unije. To je že primeren instrument. Uh, Torej ne gre za to, da rečemo, da bomo odstopili suverenost od njih, ampak gre za to, da priznamo, da določeno suverene smo že izgubili. Torej edini način za to, da se spet polastimo te izgubljene suverenosti, je to, da jo upravljamo uh, soglasno prek Evropske unije. Mislim, da je to smer, v katero se moramo pomikati, prav zato, ker globalizacija je eh, kruto dejstvo in eh, Sodelujemo pri globalizaciji z instrumenti, ki morajo biti primerljivi instrumentom in razsežnostim ostalih velikih držav, ki delujejo na mednarodnem prizorišču. Mislim, da je to razmišljanje, ki ga je treba upoštevati in ki mora biti vedno v ozadju. Druga stvar, ki sem jo želel povedati, je to, da demokratizacija mednarodnih organizacij je dejstvo, h kateremu moramo stremeti z vsemi sredstvi, ampak ne samo demokratizacija, ampak želim govoriti tudi o racionalizaciji, kajti mislim, da vse institucije Bretton Woodsa, se pravi Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, morata biti vključena v sistem Združenih narodov, torej organizacije Združenih narodov in tudi sama svetovna trgovinska organizacija mora biti vključena v ta sistem, kajti moramo imeti možnost, da ko da spodbujemo, kot da kaznujemo eh, neustrezna obnašanja. Torej to mora biti vse zajeto v sistem mednarodne eh, organizacije Združenih narodov. In In eh, torej mislim, da je to smer, v katero se moramo pomikati in kjer Evropska unija, ki bo priznana kot instrument, za, preko katerega lahko vse države članice sodelujo pri globalizaciji, mora imeti možnost, da sodeluje odločno pri demokratizaciji in racionalizaciji mednarodnih institucij, zato da le te postanejo instrumenti za napredek sveta v pravičnosti in miru. Hvala. Hvala lepa, gospod Prodi. Gospa Gomez zdaj. Hvala, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se Mariji Muniz za odlično poročilo, ki je res izčrpno in eh, predlaga zares eh, problemov in rešitev. Vidim, da je Marija resnično poskusila najti neke vrste srednjo pot, ko je pripravljala predloge, za katere bo potrebno soglasje. Vseeno pa bi rekla, da se mi zdi, da je vloga Evropskega parlamenta ravno v tem, da je čim širši pri pristopu ko gre za ugotavljanje problemov in predlaganje rešitev. Na podlagi rastnih izkušenj menim, da je vprašanje reforme varnostnega sveta bistveno vprašanje. Evropska unija ima tokrat priložnost na podlagi Lizbonske pogodbe in eh, zavez in ciljev, ki jih eh, ta eh, postavlja nam v Evropskem parlamentu, da je bolj drzna pri svojem nastopu nastopu, da smo bolj eh, odločni, ko zahtevamo reformo varnostnega sveta. In če se bomo sami med seboj dogovorili, kako zagotoviti našo zastopanost v varnostnem svetu, bomo dosegli marsikaj. Ne gre samo za to, da ponavljamo stališča o tem, da mora Evropska unija imeti sedež v razširjenem varnostnem eh, svetu, temveč mislim, da to mora biti naš mi, eh, najmanjši skupni imenovalec. Če mi ne bomo v parlamentu v tem prevzeli vodilne vloge, ne bo sta to naredila niti naše vlade, niti komisija. Še zlasti, če upoštevamo stanje, v katerem sta. Mislim, da Evropski parlament mora biti bolj drzen ko govorimo o širitvi in ustrezni zastopanosti v varnostnem svetu. Seveda moramo tem, pri tem pogledati tudi, kakšne bodo naše odgovornosti. Tri velike države, Nemčija, Brazilija in Indija, ki hočeta sedaj, eh, hočejo postati stalne članice varnostnega sveta, so se vzdržale pri glasovanju o resoluciji v Libiji. Kako lahko govorimo, po eni strani hočejo prevzeti odgovornost, postati stalni člani varnostnega sveta, potem pa se pri tako pomembnem vprašanju eh, vzdržijo glasovanja. Seveda, morajo imeti nekoliko bolj odločno in določno vlogo, kako razdržati se. Zlasti, ko gre za vprašanje veta v glasovanju varnostnega sveta, tukaj je nujno treba na novo definirati vprašanje. Vemo, da je pravica do veta dosti krat povzročila paralizo v delovanju varnostnega sveta in mislim, da so to tiste stvari, ki bi jih bilo treba poudariti v našem poročilu in kot pravim, bolj drzni, bolj pogumni bi morali biti kot Evropski parlament pri pripravi nekaterih predlogov. Hvala. Hvala, gospod Galer. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se želel zahvaliti kolegici Muniz za njeno poročilo. Osredotočil se bom samo na dva odstavka, najprej na točko 11 in potem na točko 12. Strinjam se, odločno se strinjam z vsem, kar je napisano v točki 11. Nosilci odločanja, mislim, da morajo v Združenih narodih in v generalni skupščini biti bolj je organizirani, bolj odločni, kar zadeva našo vlogo v teh dveh organih. Upam, da smo se naučili na podlagi narejenih napak, ko smo decembra v Kinšasi imeli srečanje z državami članicami AKP, je ministrica eh, iz Gvajane nam, nam posredovala, kako se je sploh se skupaj dogajalo v generalni skupščini Združenih narodov. Namreč eden od predstavnikov Gvajane se je pojavil en dan pred začetkom zasedanja generalne skupščine in rekel, jaz bom glasoval v imenu celotne skupine držav eh, AKP. No, seveda se mm, to ne sme dogajati, niti njim, še manj pa nam to, kar je tukaj zapisano, torej ti postulati tukaj, mislim, da morajo začeti tudi veljati, ko gre za našo boljšo organizacijo v Združenih narodih. Pri 12. točki mislim, da moramo biti bolj ambiciozni. Ne gre samo za države članice Evropske unije, morajo biti bolj aktivne pri posredovanju s celotni Evropski uniji dogajanj v varnostnem svetu mislim, da nas morajo bolj informirati. Vsekakor pa moramo tudi bolj kot eh, skupno službo za, varno, za zunanje za delovanje vključiti v to. Tiste države članice, ki so sedaj in ki so eh, v eh, varnostnem svetu, se morajo zavedati, da zastopajo skupnost, Evropsko unijo. In tako kot se to dogaja v različnih svetih ministrov na ravni Evropske unije, mislim, da se morajo tudi tam usklajevati, ko gre za glasovanje v varnostnem svetu Združenih narodov.